današnjega zasedanja. Eh, končni osnutek dnevnega reda, kakor ga je sprejela konferenca predsednikov na zasedanju na, eh, v 4. 8. januarja v skladu z členi 130 in 131 poslovnika, ta zapisnik vam je bil razdeljen. Danes eh, v ponedeljek, glede na to, da gospa Adrikene danes večer ne bo prisotna in da ne bomo mogli predstaviti njenega poročila, o svetu OZN za človekove pravice in vlogi EU eh, bo ta, eh, to poročilo predstavljeno na torek. V torek nimamo nobenih sprejem, sprememb in potem v sredo eh, skupina zelenih predlaga razpravo o situaciji v Gazi in naknadno resolucijo. Gospod Konbenit ima besedo. Koleg, la situacija Gaza. Hvala, gospod predsednik. Kolegi. Stanje v Gazi poznamo vsi. In logično je, da bi morali v tej hiši o tem govoriti. Obenem pa želimo tudi, da bi varnostni svet sprejel stališče in da bi tudi Evropska unija sprejela določeno stališče tukaj na parlamentu o tem razpravljamo, vendar stališča nočemo sprejeti. Zdi pa se mi, da glede na to, da je stanje v Gazi zelo nujno, je zelo pomembno, da parlament nekaj pove in sicer, da natančno določi to, kar bi morali storiti, da ustavimo poboje na Srednjem vzhodu oziroma na Bližnjem vzhodu. Ni spremljivo, da parlament nima dovolj poguma, da bi sprejel resolucijo ob koncu razprave. Zato naša skupina želi, da se odločitev konference predsednikov spremeni. Želimo, da se razprava, ki se jo želimo, zgodi. In sicer naša razprava o gazi mora voditi do resolucije in to bo pokazalo, kakšen sklep je sprejel parlament. Večina v parlamentu mora podpreti odločitev, da ustavimo masaker v gazi. Želimo si takšne resolucije in zavedati se moramo, da imamo politično odgovornost v zvezi s temi dogodki. In ta politična odgovornost ne bo izginila, če samo razpravljamo o tem. Potrebujemo resolucijo, v kateri bomo jasno povedali, kaj si želimo. Hvala. Ja, Hvala. Gospod Svoboda in gospod Vjurc bi rada govorila o isti temi ampak lahko vri samo en za to, da je besedo gospodu Svobodi. Hvala, predsednik. Seveda smo o tem podrobno razmislili in z resolucijo varnostnega sveta že imamo podlago, s pomočjo katerega katere bomo lahko tudi kot parlament sporočili, da to resolucijo podpiramo. In kot je povedal predsednik parlamenta, s to resolucijo bomo pozvali obe strani naj skleneta mir, naj odložita orožje in da naj ravnata v skladu z resolucijo varnostnega sveta. To mora biti jedro te resolucije. V tem smislu bi podprli predlog kolega Konvendita. Hvala, kolega Svoboda. Proti tej zahtevi pa bo govoril gospod Elmar Brok. Kolegom in kolegom, jih glavo. Kolege in kolegice, mislim, da je bil sklep konference predsednikov pameten. Danes smo slišali izjavo predsednika parlamenta eh, in uh, To izjavo so podprli vsi poslanci. To je pomembno sporočilo našega parlamenta. Poskrbeti moramo za to, da bomo v prihodnjih dneh dobili veliko informacij eh, o zasedanjih, eh, ki jih bodo imele delegacije, informacije, ki jih bomo dobili od sveta, od parlamenta, od komisije. In zato se mi ne zdi pametno, da bi sprejemali resolucijo, ki bi jo morali, uh, ki bi jo morali oblikovati danes večer, zato da bi lahko potem resnično odražala stanje. Sam sem bil prisoten v Gazi in sem mnenja, da samo premirje ni dovolj. Moramo poskrbeti tudi, da se ne bo več dogajalo tihotapenje orožja v Gazo zato bodo pogajanja o tej temi zelo pomembna. Mislim, da z resolucijo ne smemo pogajanj ogrožati in zato bi se izjavil proti tej zahtevi. Hvala, pravi predsednik, glasovali bomo elektronsko, kaj ti ni neke enotne slike. Glasujemo. Ste si glasovali? Dobro. Torej, še enkrat, ste si glasovali? Ja, če nimate kartice, potem ne morete glasovati, ampak zato ste odgovorni sami. Torej, ali imate tisti, ki bi želeli glasovati, imate kartico? Torej, še enkrat sprašujem, ali ste vsi glasovali, tisti, ki imate kartico? Da, potem je glasovanje zaključeno. 105 za, 86 proti. To pomeni, da bomo imeli resolucijo na to temo. Roki so kot naslednji. Eh, Osnutke resolucij danes do 20. ure, potem predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij eh, do srede ob 10. uri. V četrtek ni nobenih sprememb. Kolega Konvin bi rad spet spregovoril. Oprostite še eno pripombo o razpravi, ki bo sledila, torej o krizi plina med Sovjetsko zvezo in Ukrajin, Ukrajino. Oprostite, Rusija, seveda Rusija. Se upravičujem. Se upravičujem, da še enkrat govorim o preteklosti. Rad bi zagotovil, da se bodo vse skupine zedinile na to, da bomo v tej razpravi razpravljali tudi o tem, da želi Slovaška ponovno zagnati uh, jedrsko elektrano in to na nezakonit način. Torej, ti si že uh, glavni kandidat za to, za to si lahko sedaj popolnoma miren, pravi gospod Konbenet nekemu kolegu. Predsednik pravi, kolega Ferber in kolega Konbenet naj končata svojim sporom. V tej razpravi bomo govorili eh, o vsem, kar je s tem pač povezano. Sedaj pa še eh, kolega Dimitra Kopulus. E Hvala. vprašanje Slovačke in Bolgarije je zelo resno. Zato bi vas rad prosil, da to sporočilo predate Evropske komisiji. Evropska komisija je varuhinja pogodb in komisija bi nas morala obvestiti o tem, kaj se je zgodilo in zakaj je sprejela takšno odločitev, oziroma zakaj je bila odločitev sprejeta v teh eh, dveh državah. Dobro, komisija je to gotovo vzela na znanje in bo to upoštevala. Se pravi, sedaj lahko dnevni red uh, dokončno sprejmemo. Sedaj pa prehajamo na enominutne ogovore. Kot prvi bo govoril Jorgos Papastankos. Hvala lepa. Dovolite, da parlament obvestim o provokacijah Turčije do Grčije nenehno kršijo um, suvereno zračno območje.